Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Lepo pozdravljeni. Dragi kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. We have a busy program in the morning part of today's... V jutranjem delu seje je naš dnevni red precej poln, tako da bomo kar začeli z delom. Začenjamo za sejo odbora regij. Na dnevnem redu je najprej poročanje o misiji odbora regij v Kluž na Poki in pa v Sofiji. V Klužu smo bili septembra, v Sofiji oktobra. Ali je tukaj kdo izmed eh, kolegov, ki je bil prisoten? Gospod Van Nistelrooy morda? Bodite kratki. Hvala, gospa predsedujoča. Moram reči, da sta bili misiji precej poučni. Uh, Eh, Misi sta bili dobro pripravljeni, dobili smo vse informacije, tudi komisari so sodelovali na najpomembnejših srečanjih, sestali smo se z nacionalnimi ministri in tako naprej. Pokazalo se je, da se je v zadnjem obdobju veliko spremenilo. In iskreno so nam poročali o številnih zadevah, zlasti v Klužu, v severno-zahodni regiji. Veliko stvari je postalo jasnih. Namreč, ta država članica lahko še vedno bodi si z decentralizirane ali centralizirane ravni, popravi veliko. Veliko pravil ovira njihove organe. No, to, ža, to ni v naši pristojnosti, ni v pristojnosti Evropske unije. The, the, izkušnja iz eh, Polske kaže, da so vse skupaj spravili na raven net 3, da so imenovali organ, ki predstavlja ljudi, ki lahko potem razpravlja o naložbah, ki razpravlja o sofinanciranju. Imajo 42 eh, predstavnikov, ki prihajajo iz nacionalnih držav, ampak nimajo ustreznih pristojnosti. No, eh, veliko je tudi novih pravil na podlagi naše uredbe. Ne samo, da so se pravila potrojila, še več jih je bilo, tako da se ta država sedaj bojuje s to zapleteno uredbo, zapletenimi pravili in država ima eh, težave pri izvajanju kohezijske politike. Pa še nekaj, mesto Kluž in pa predstavniki univerz, podjetij, javnosti, organov. so lahko dali zagon eh, novim projektom v tem delu Romunije. Pokazalo se je, da so uspeli privlačiti nova podjetja, recimo Bosch, eh, tam je zelo razvit eh, so razvite raziskave um, avtomatskih avtomobilov, potem tudi povezani, povezana kolesa. Skratka, s takšnimi programi lahko privlačijo mlade ljudi in lahko pripravijo neko novo agendo. Gre za res veliko število študentov, vse skupaj je bilo zelo prepričljivo. Gre za to, da lahko teritorijalna koncentracija in pa ustrezne izbire res povzročijo pozitivne spremembe. Mesto Kluž namerava ta pristop še okrepiti, zgraditi nameravajo nov kampus um, blizu mesta. In lepo se je pokazalo, kako lahko regionalne in lokalne pobude spodbudijo črpanje sredstev in poskrbijo za neko novo gospodarstvo oziroma gospodarske dejavnosti. Videli smo tudi eh, ceste, ki so jih financirali iz kohezijskih skladov. Tako da jaz sem zadovoljen z obiskom, dobili smo dober vtis, mislim, da je bilo pametno, da smo obiskali to regijo. Nisem še videl končnega poročila. A, poročilo je na, na, naši mizi, na naših mizah. Ja, jaz sem komaj prišel, pravičujem se, jaz sem že imel glasovanje v Ekonu, danes ob osmih. Skratka, obisk je bil zelo dober. Hvala, gospa Krel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo še nekaj kratkih pripomb. Obisk se mi je zdel izredno zanimiv, za razliko nismo obiskali glavnega mesta, ampak smo obiskali regijo, sestali smo se z predstavniki skupnosti, veliko smo razpravljali z njimi, lahko se popolnoma strinjam s tem, kar je povedal Lambert. Bi pa želela opisati še neko mojo izkušnjo, ki me spodbudila k razmisleku. V Evropskem parlamentu eh, regije sodelujejo na čestranskarski eh, stranskarki način. Eh, in v glavnem to dobro deluje, morda v odboru regij še bolje kot v drugih odborih. V regiji Kluž je pa tako, da če se njihovi nacionalni predstavniki vlade sestanejo z regionalnimi ministri in če so ti regionalni ministri potem bili včasih eh, prav tako v nacionalni vladi, potem se oni pogosto um, sprejo med seboj, krivijo drug drugega in to potem eh, ne pomaga. Eh, bolje bi bilo, če bi bolje komunicirali med seboj, potem bi laže uresničili potencijale romunskih regij. V Romuniji precej eh, centralizirano upravljajo sredstva iz kohezijske politike. Če bi dali več prostih rok eh, regijam, potem bi lahko s temi sredstvi dosegli več, morda bi lahko to še vključili v poročilo. Hvala, gospod Van Miltenburg hvala. Želel bi se zahvaliti sekretarjatu, pa tudi Danielu Budi in eh, Lorenciju in Klari, tudi lokalnim asisto, eh, asistentom. Zahvaljujem se tudi našemu svetovalcu za Romunijo. Program je bil sredno zanimiv. Um, Jaz sem bil kar presenečen, ko sem videl, kako se lahko mesto, kot je Kluž, hitro razvije, tudi zahvaljujoč evropskim sredstvom. No, eh, nažalost pa ni bila prisotna gospa Džofrida. Um, ehm, kaj ti v Romuniji smo opazili potrebe po strukturnih reformah, tako na trgu dela, kako tudi, ko gre za vprašanje, kako vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja, kako pomembno je, da imate zdravo um, vzdušje za naložbe. Uh, Lambert je že govoril o tem, da bi morali pristojnosti približati državljanom, lokalnim skupnostim. Tukaj vidimo posledico centraliziranega sistema, ki je deloma nesposoben, ki ni pripravljen se reformirati in ki nima zdrave naložbene politike ali pa politike črpanja evropskih sredstev. Uh, Meni je misija odprla oči, mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako bi sedaj eh, sprejeli odločitve po tej misiji. Sam bom kmalo spet obiskal Kluž, ni dovolj, da enkrat na leto obiščemo neko regijo, ampak gre za to, da moramo eh, potem mm, naučene lekcije skušati uresničiti tudi v realnosti. Ehm, Gre torej za uh, pomen poročila o manj razvitih regijah, poročilo gospe Čufrida, tudi njene pripombe morali vključiti v naše poročilo. Hvala lepa, besedo sedaj dobi gospa Vana. Hvala, tudi sama bom kratka, lahko se strinjam z predhodnimi govorniki, v glavnem z Kostance Krel. Eh, jaz sem ugotovila naslednje in sicer, kako velika je vrzel med dejanskimi programi in pa cilji eh, za leto 2020. Torej gre za politične cilje, ki si jih je zastavila Evropska unija in eh, na katere so vezani tudi strukturni skladi. Gre recimo za masivno izgradnjo avtocest v Romuniji. Istočasno pa propadajo železnice. Na žalost nismo mogli imeti poglobljene politične razprave o tem in to obžalujem, kajti mislim, da so cilji iz Evrope 2020 izredno pomembni in mislim, da bi jih morali upoštevati tudi pri programih na terenu. Eh, preučevali smo tudi izvanje programov iz obdobja 2007-2013, tako da glede na to, da smo preučevali samo pretekle mm, programe, je to imelo omejen učinek, če se lahko tako izrazim. Gospod Buda, prosim, da ste kratki. Foarte scurt, doamna președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această... Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so sodelovali v tej misiji. Zdelo se mi je zelo pomembno, da smo lahko organizirali to misijo, da smo lahko imeli izmenjavo stališč. Mislim, da je misija prinesla pomembno dodano vrednost, pomembno je bilo spregovoriti o problemih, s katerimi se soočamo v naši regiji, tako se bomo lahko razvijali naprej. Še enkrat se prisrčno zahvaljujem vsem tistim, ki so prišli v kluž. Hvala lepa za te povratne informacije. Seveda je pomembno, da eh, po naših misijah sprejmemo tudi določene sklepe. No, eh, potem je pa potekala še misija v Sofijo, konec oktobra. Ali želi kdo spregovoriti o tej misiji? Gospa Krel. Hvala. Zahvaljujem se vam, gospa predsedujoča, da ste omogočili to misijo. Zame je bilo zanimivo preučevati različne projekte iz obeh programskih eh, obdobij. Zanimivo pa je bilo um, razpravljati o tem, kako potekajo priprave bolgarskega predsedstva. To smo slišali tudi včeraj v našem odboru. Mislim, da želi Bolgarija pri svojem predsedovanju veliko pozornosti posvetiti kohezijski politiki, to bo njihova prednostna naloga, tako da lahko računamo na to, da bo bolgarsko predsedstvo naš močen partner. Uh, upam, da bomo dobro sodelovali in da bomo lahko se pripravili tudi na prihodnost kohezijske politike. No, zanimivo je tudi to, da je v Bolgariji, v glavnem mestu Sofiji, uh, um, skrite veliko kulturne dediščine, zgodovinske dediščine pod zemljo in uh, ko gre uh, za kakšen gradbeni projekt, se vsakeč godi, da pride do kakšnega arheološkega odkritja. Uh, dobro se mi zdi, da smo v, omni, v svežnju omnibus uh, uveljavili da mora vsak arheološki um, projekt znašati manj kot 10 tisoč evrov. To se mi zdi pomembno, da imamo torej to zgornjo mejo za kulturno infrastrukturo. Dobro, da smo našli ta dogovor v okviru pogajanja o eh, dosejev omnibus. Skratka, vse je bilo odlično organizirano, tudi vreme je bilo odlično, čeprav je bilo mrzlo, res je bila to odlična misija. Gospod Van Winterburg. Hvala. Gospa predsedujoča, strinjam se s tem, kar je povedala Konstance Krel. Tudi jaz se želim zahvaliti vam in sekretarjatu za organizacijo te misije. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala Konstance Krel. Bi pa rekel, da bi morda uh, lahko dali del poročila, ki govori o prometu na razpolago tudi kolegom iz odbora Tran. Uh, tam se veliko razpravlja o tem, kako bi se dalo najbolje skoristiti kohezijsko politiko, ko gre za izgradnjo eh, infrastrukturnih projektov. Eh, in eh, v SOFI smo videli kar nekaj dobrih primerov gradnje podzemne železnice. Jaz se bom zauzemal za to, da bo to sporočilo preneseno tudi v odbor za promet. Hvala lepa, če mi dovolite, bi tudi sama želela povedati nekaj besed. Najprej se zahvaljujem sekretarjatu, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so obiskali Bolgarijo. Um, to je bil res izziv. Um, v času pristanja se je. Um, je prišlo do nevihte, bilo je mrzlo, no, ampak zahvaljujem se vam za vašo udeležbo, za vse dialoge, sestali smo se s premijejem za predstavniki lokalnih eh, organov, upravljanih organov za operativne programe. Ehm, zlasti v zadnjih eh, dneh je potekal ploden dialog o izvajanju trenutnega obdobja. Videli smo nekaj dobrih primerov uporabe finančnih inštrumentov v Bolgariji. Eh, to je pravzaprav neka novost za našo državo. Dobro je bilo, da smo lahko preverili, kako so ta inštrument sprejeli tudi poslanci v parlamentu. Um, obe delegaciji sta bili pomembni za odbore regij. Bolgarija in Romunija sta med tistimi državami, ki so močno vezane na podporo iz kohezijske politike. Zato je dobro preveriti, kako deluje kohezijska politika na terenu, v različnih regijah, v različnih državah članicah, ki se seveda soočajo z različnimi problemi. Upam, da nam bo to v pomoč pri našem nadaljem delu, zlasti, ko bomo razpravljali o prihodnosti kohezijske politike. Eh, če ni drugih pripomb, potem se vam zahvaljujem. Pričakujemo tudi poročilo iz eh, Bolgarije. Poročilo o Romuniji smo že dobili. Sedaj pa dovolite, da. prekinem našo sejo. Eh, namreč včeraj smo odločili, to je predlagal gospod eh, Van Nistelrooy, dala bom besedo kolegom iz Grčije, ki bodo pojasnili, kakšne so razmere v Grčiji po poplavah. Ne bo razprave o tem, možnost za to bomo imeli kasneje eh, in na sestanku koordinatorjev bomo razpravljali o tem, ali bi morda bilo smiselno pripraviti ustno vprašanje za plenarno zasedanje besedo bi dala gospodu Papadimolisu in pa gospe Spiraki in prosim, bodite kratki, kaj ti naš dnevni red je res zelo poln. Ja Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se vsem tistim kolegom, ki so se strinjali s tem, da nekaj minut posvetimo tej točki. v imenu ILS e smo to predlagali, gospod Vanistero se je s tem strinjal. Pred enim tednom je prišlo do hude naravne katastrofe, torej gre res za dogodek, ki se zgodi samo enkrat na 50 let. Ta naravna katastrofa je prizadela Grčijo, predvsem regijo Atika kjer uh, živi velik del našega prebivalstva. Prišlo je do uh, več tragedij, vsaj 22 ljudi je umrlo. Eh, velike so tudi zdravstvene posledice. Vlada je že sprejela nekaj ukrepov, zato da bi pomagala prizadetim. Mhm, predvideli so ublažitvene ukrepe. in uh, gre tudi za izvajanje protipoplavnih ukrepov. Grška družba je pokazala veliko mero solidarnosti. Sam bi želel odboru predlagati, da bi na sestanku koordinatorjev, ki bo potekal danes do povdne, eh, Torej predlagal bi, da bi podprli predlog, ki ga bo predložila naša predsedujoča, ehm, Verjetno bo šlo ali za pisno ali za ustno vprašanje, tako da bomo lahko o tem razpravljali na 39. plenarni seji. Tako kot smo to naredili v primeru Italije, v primeru Portugalske, treba izraziti solidarnost z Grčijo, s prebivalstvom Grčije. Prav tako pa predlagam, da bi. Zahtevali naj komisija uporabi vsa sredstva iz uh, razlike do zgorne meje, tako da bomo lahko na konkreten način pomagali Grčiji, da bomo lahko v tej uh, tragediji ponudili konkretno pomoč Grkom in pa tudi um, drugim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa vsem kolegom v odboru za vso podporo ki so jo ponudili Grčiji. Gospod Papa Dimulos, mm, naš podpredsednik je že omenil situacijo v Grčiji, situacija je zelo težavna. V Atiki je prišlo do hude naravne katastrofe z 22 mrtvimi ta številka bi se lahko še povišala. Poleg tega pa imamo tudi veliko razseljenih družin, prizadeta so podjetja, ki so morala uh, ustaviti svoje dejavnosti in seveda bodo, bo to povzročilo uh, škodo, ki jo bo težko izračunati. Eh, veliko je bilo tudi škode na infrastrukturi, ljudje nimajo dostopa do čiste pitne vode, imajo omejen dostop do elektrike, uh, mangra in megra sta najbolj prizadete. Eh, in to sta dve najbolj revni območji v eh, Atiki. V imenu Evropske ljudske stranke popolnoma podpiram vaš predlog za ustno vprašanje na naslednjem plenarnem zasedanju. Eh, želim si, da bi, to da bi o tem razpravljali na plenarnem zasedanju ob koncu novembra. Prav tako mislim, da bi morali pozvati komisijo naj zagotovi, da bodo na razpolago sredstva, tako da bo lahko komisija oziroma prosite Grčija na konkreten način um, izkusila to solidarnost in pomoč. Uh, treba je dati na razpolago dodatna sredstva poleg eh, solidarnostnega sklada, tako kot smo to naredili v primeru Italije. Potem želela bi se, prgo, eh, želela bi se pogovoriti z kolegi o možnosti eh, tega, da bi komisija spremenila pravila solidarnostnega sklada. Če bi Če ima neka država zelo nizek BDP, bi morala laže dostopati do sredstev solidarnostnega sklada. Še enkrat se zahvaljujem eh, vsem za solidarnost, eh, ki ste jo pokazali do Grčije. Hvala lepa. Eh, to je tudi na dnevnem redu sestanka koordinatorjev. Vključili smo predlog ustnega vprašanja in razprave na plenarnem zasedanju. No, ampak naš odbor se je za polno podporo plenarnega zasedanja odločil, da lahko vse države uporabijo strukturni sklad za obnovo po naravnih katastrofah. To je naša odločitev in upam, da bo grška vlada izkoristila to možnost, eh, ki je odprta vsem državam članicam. Upam, da bomo tukaj našli ustrezno eh, rešitev. Um, ehm, Grči, Atenam izražam polno podporo, obžalujemo izgubo človeških življenj in upam, da si bo Grčija kar najhitreje pomogla od te tragedije. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Tolmači ne slišimo kaj se govori v dvorani. Let me, let me explain you. Naj vam pojasnim. Ali mi dovolite, da končam? Edina razlika med vami in vašimi kolegi, ki so spregovorili, je to, da so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 naravna katastrofa v Grčiji je povzročila 22 smrti, pa tudi hudo poško, pa hude poškodbe infrastrukture. To je pravzaprav posledica kriminala. Eh, zato je kriva grška vlada in pa lokalni organi. Grška vlada je rekla, da ne bo dala na voljo 100 odstotne očkodnine za tiste ljudi, ki so um, izgubili nepremičnine zaradi poplav. Dejansko se je dogajalo, da so um, da je odplavilo avtomobile, zalivalo je hiše in tako naprej. Naša stranka, grški komunisti, skuša zagotoviti, da bi da bi odpravili nepravične ovire, ko gre za solidarnostni sklad. Prav tako se ne strinjamo s tem, da se črta očkodnino za ljudi, ki so izgubili svojo lastnino v poplavah. Skratka, pozivamo komisijo naj eh, odpraviti ovire v zvezi s solidarnostnim skladom. Poleg tega želimo zagotoviti, da bi za te namene dali na razpolago tudi Evropski sklad za razvoj podeželja, zato da bodo ljudje dobili očkodnine. Slišimo te besede o solidarnosti, slišimo veliko lepih besed, ampak potrebujemo razpravo na plenarnem zasedanju in potrebujemo konkretne odločitve, ne pa samo Eh, besede. Potrebujemo konkretne odločitve, ki bodo pomagale ljudem, ki so izgubili življenja ali pa svojo lastnino. Hvala lepa, spet ponavljam, da bodo koordinatorji odbora regi danes razpravljali o možnosti usnega vprašanja in pa razprave na plenarnem zasedanju. In vsi smo že izrazili našo podporo grškim državljanom. Izkoristili bomo vse pravne možnosti za to, da bomo ponudili podporo Atenam in pa okoliškim regijam, eh, ki jih je najbolj prizadela katastrofa. Sedaj nadaljujemo z dnevnim redom. Na vrsti je glasovanje. Najprej je na vrsti poročilo Kozolino, izvajanje makroregionalnih strategij Evropske unije. Gospa Gresle. Kozolino jede. Pa Breso želi besedo. Eh, Želel bi se opravičiti v imenu eh, gospoda Kozoline. Moral je oditi zaradi neke nujne zadeve in se opravičuje. Hvala. Nadaljujemo za glasovanjem. Predlog smembe 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 1 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 2 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 3 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Sedaj pa NV 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani. Se upravičujem, glasovati moramo o vseh predlogih sprememb odbora Envi. O 48 smo že glasovali, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Envi 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nekaj postalo brezpredmetno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe NV27 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV37 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kompromis besed za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe NV 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 Envi 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Envi 22 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Envi 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Envi 25 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Envi 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Envi 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno in vi 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno in vi 26 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 118 za, proti, eh, gre za usni predlog spremembe. Ali kdo temu vzdržani? ugovarja ne, potem glasujemo z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 20 za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 21 za proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 130 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis 22 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 143 za, Nimam prav? Da. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 25 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 26. Kompromis 26 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 153 za. z ustnim predlogom spremembe. Se pravi, čujem, ali kdo ugovarja ustnemu predlogu spremembe, ne. Potem glasujemo skupaj z ustnim predlogom spremembe. 153 za, proti zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 1, uvodne izjave za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 27 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 28 za, proti vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 29 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za ustnim predlogom spremembe ali kdo ugovarja ustnemu predlogu spremembe. Ne, potem glasujemo za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 30 eh, za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto. NV5 za proti vzdržani sprejeto. NV7 za proti vzdržani zavrnjeno. Hvala lepa, sedaj pa še končno glasovanje o poročilu. Glasujemo elektronsko, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospodu Kozolinu. Uh, next, next... Naslednje glasovanje je glasovanje o mnenju gospoda Hitmana in sicer v zvezi s poročilom o Evropski solidarnostni enoti. Želite kaj povedati, gospod Hetman? Ne, prav, potem pa gremo na glasovanje. Začenjamo s kompromisom 15. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 98 za. 98. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 18 za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 102 za. Proti, vzdržani, zavrnjen predlog 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 104 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim, predlog 104. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjen. Predlog 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 108 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 109 za, proti, vzdržani, sprejet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 20. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 114. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 135 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 136 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 141 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 144 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 144. Glasujte, prosim. Deva otisk. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 145. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 146 za, proti, zdržani, sprejet. Z veliko večino, ampak če želite preveriti, lahko glasujemo elektronsko o predlogu 146. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 147. Za. Proti. Ustržani. Sprejet. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeni predlog 148, ne ta je brezpredmeten. Ne, glasujemo. 148, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 158 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 160 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Želite preveriti? Prav, glasujemo elektronsko v predlogu spremembe 12. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom več za. Predlog 162 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164 ne, ta je bil umaknen. Gremo na kompromis 28. Kompromis 28 za, proti, vzdržani. Dajmo preveriti, glasujemo o kompromisu 28. Glasujte, prosim. Konec, ne še? Se opravičujem. Za hip bomo prekinili glasovanje in še enkrat glasovali o tem kompromisnem predlogu, ker imamo težave. Tehnična napaka se je pripetila. Še enkrat, kompromis 28, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen če je to zavrnjeno, potem gremo na predloge o črtanju. Najprej predlog 165. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 166. tu gre za črtanje, tako da ne glasujemo. Predlog 14. Kdo je za? Predlog 14. To je zato, ker nismo sprejeli kompromisa, zdaj glasujemo o besedilu. Predlog 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Želite preveriti? Prav, glasujemo o predlogu 14 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 167. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 168. Za. Proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Kompromis 29. Želite preveriti predlog 168? Prav glasujemo elektronsko predlogu 168. Devoti. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom več za. Kompromis 29. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 171 za, proti, vzdržani, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, sprejet. 173 za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je brezpredmeten. 175 za, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 177 za, proti, vzdržani, sprejet. 178 za, proti, vzdržani, sprejet. 179 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 184 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti, prav glasujemo o predlogu 184, glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 190 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Predlog 191 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejet. Predlog 192 za, proti, vzdržani, sprejet. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, sprejet. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 199 identičen z 198, ki smo ga ravno kar zavrnili. Predlog 200 je brezpredmeten. Ne. Predlog 200, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 201 za proti vzdržani sprejet. 202 za proti vzdržani zavrnjen. 203 za proti vzdržani sprejet. 204 za proti vzdržani sprejet. 205 za proti vzdržani sprejet. 206 za proti vzdržani sprejet. 207 za, proti, vzdržani, sprejet. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17 za, proti, vzdržani. Prosim, da dvigujete roke. Kdo je za? Proti, vzdržani, svrnjen. Želite preveriti? Glasujemo o predlogu 17. Glasujemo elektronsko. Želeli so, da preverimo z elektronskim glasovanjem. No, there was no. Please, isn't the first time. Isn't good to ask for a check from advisors. Ne morejo prositi za preverjanje glasovanja svetovalci. Saj imamo šesa in slišim, kdo zahteva preverjanje glasovanja. Lepo prosim. Zadnjič vam pravim. Ne morajo svetovalci zahtevati preverjanja glasovanja. Vi lahko, poslanci, svetovalci pa ne. Right. Absolutno prav imate. Ne bomo sprejemali zahtev po preverjanju strani svetovalcem. Sprejemam pa zahteve strani članov odbora regiji. Svetovalce pa prosim, da utihnejo med glasovanjem.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 sprejeto. Predlog 210. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 211. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 212. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 33. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 217 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 218 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 219 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 221 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 222 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 224 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 225 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 226 za, proti, stržani, zavrnjen. 227 za, proti, stržani, zavrnjen. 228 za, proti, stržani, zavrnjen. 229 za, proti, stržani, zavrnjen. 230 za, proti, stržani, zavrnjen. 231 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo? Prav, preverjamo z elektronskim glasovanjem. Predlog 231. 231. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 232 za. Se upravičujem, kaj bi radi? Lahko še enkrat prikažete rezultat? Šest glasov je bilo za, 30 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Se upravičujem, če smo prehitro omaknili rezultat skušam pospešiti namreč glasovanje. Predlog 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 234 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodne izjave. Predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite preveriti predlog spremembe 21? Zadeva je bila jasna, ampak lahko preverimo, če želite. Predlog 21 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Vidite rezultat? Da, dobro. Hvala lepa. Kompromis ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis pet. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 51. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je zavrnjen. Želite preveriti prav predlog 59. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 10. Za, proti, držani sprejet. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 65. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Predlog 65 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet moja napaka, se upravičujem. Kompromis 13. Za, proti. Kaj najprej? A ja, se upravičujem. Spet sem se zmotila. Najprej kompromis 12. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Zdaj pa kompromis 13. Za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 36. Ja? Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 71. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 72. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 73. Nekdo je zahteval glasovanje po delih. Dva dela, prvi del predloga za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del pri 73 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Želite preveriti? Preverjamo drugi del pri predlogu 73. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Yes, I know. Yeah, I know, I know.

because of uh, the delay in the program early in the morning. Zamujamo, ker smo zamujali danes zjutraj pri dnevnem redu. Poleg tega imamo še izmenjavo mnen s komisarjem Oettingerjem. Predlagam, da povabimo komisarja Oettingerja, ker je zelo zaposlen. Takoj potem pa bomo glasovali o poročilu Maletič. Se strinjate? Najlepša hvala za vaše razumevanje. Zdaj pa bi povabili komisarja Oettingerja. Uh, Drage kolegice in kolegi, dovolite vam, da pozdravim v nasi, naši sredi komisarja Oettingerja. Prosim, če se v seni dvorani umirite ali utihnete. Oprostite še enkrat če se imate kaj dogovoriti in pogovoriti, prosim, da to počnete izven sejne dvorane. Hvala. Torej, želela sem povdariti, da je pomembno, da se naš odbor sreča s komisarjem Oettingerjem, kajti pogovarjali se bomo in pogovarjamo se o prihodnosti kohezijske politike, o časovnici večletnega finančnega okvira v Evropskem parlamentu, o zadevah, ki so povezane s proračunom Evropske unije, zato se nam je zdelo, da pomembno povabiti komisarja v našo sredo. Hvala, da ste prišli, gospod komisar, pričakujem vašo predstavitev. Vem, da ste zelo zaposleni in poskušali bomo tudi mi biti čim krajši in bolj koncizni. Izvolite, gospod komisar. Spoštovana gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanke, poslanci. Gospod in gospodje, najlepša hvala za to priložnost, da spregovorim v vašem odboru o nadaljnem razvoju naših finančnih strategij in večletnem finančnem okviru. Nisem samo enkrat in prvič prišel, prišel sem, več mesecev bomo skupno potrebovali, da oblikujemo in se pogovorimo o prihodnosti kohezijske politike v Evropi posamezne politične skupine so predlagale, da se pogovarjamo o tem. Kaj zadeva eh, proračun 2018? Tega smo prejšnjo soboto ob 4 zjutraj sprejeli skupaj z proračunskim odborom, odborom za proračun Evropskega parlamenta in svetom. Pri tem smo poskušali zagotoviti to, da bi v naslednjih letih imeli dovolj manevrskega prostora za plačila, da bi vsa plačila in eh, račune, ki jih dobimo na področju kohezijske politike, lahko poravnali. Ampak tu je težava. Finančni okvir 2014 do 2020 je bil zelo pozno sprejet in sicer decembra leta 2013. Zaradi tega smo počasi šele ujeli ritem. Bilo je veliko veliko zamud pri črpanju sredstev in zato je predlog spremembe proračuna za leto 2017 vseboval celo vrsto milijard, ki pa jih ni treba vrniti zaradi neopravljenih plačil. Ampak vse, kar nismo porabili, bomo prenesli v naslednja leta. To, kar zadeva eh, delovanje 2013, 2014, 2015 in 2016, se to so dejavnosti, ki bo do konec tega uh, finančnega okvira postale enkratni fenomen. To se ne bo ponavljalo. Upam, da se ne bo ponavljalo, sicer bodo obveznosti prenašanja sredstev še večje. Ker zadeva finančni okvir, sedaj ga pripravljamo za obdobje po letu 2020. Poznate naš dokument za razmislek, v katerem je komisija zastavila več eh, vprašanj. Kje so tukaj problemi? Finančni okvir za naslednje desetletje vsebuje dve veliki vrzeli. Prva vrzel je vrzel v prihodkih. Ko bodo Britanci odšli, bomo v nekem prehodnem obdobju imeli strukturo, strukturno gledano 10 do 12 ali celo 12 do 14 milijard evrov primankljaja v proračunu. Imamo pa tudi vrzel pri izdatkih. Zakaj? Tudi v Evropskem parlamentu sedaj sicer eh, se posvetujete o novih nalogah, ki niso bile prisotne ali pa v manjšem obsegu so bile prisotne leta 2011 in 2013, ko smo eh, govorili o strukturi večletnega finančnega okvira. Recimo, migracijska kriza in izdatki na tem področju, potem eh, zaščita meja, potem tak primer je vse večja odgovornost eh, Evrope, ko gre za razvojno pomoč ko gre za pomoč eh, beguncem v Turčiji. Potem, ko gre za raziskave na področju obrambe in obrambo sama. Če sedaj hočemo zapreti te dve vrzeli, potrebujemo za to neko strategijo in potrebujemo zelo dinamična posvetovanja. Gre za vprašanje, kako bomo pokrili eh, brzel v, zaradi Brexita, ko gre za 50 odstotkov, eh, bomo poskušali to narediti s prerasporeditvami, 50 odstotkov pa potrebujemo svežega denarja. Ko gre za drugo vrzel, tukaj zmanjšujemo breme za države članice in predlagam, da bi vsaj 80 odstotkov potrebnih izdatkov pokrili z svežim denarjem, torej z novimi prihodki. Največ 20 odstotkov pa bi pokrili z prerasporeditvijo sredstev. Trenutno opravljamo evalvacije, preglede, ocenjujemo pre programe, razmišljamo o tem, kje bi lahko bili bolj učinkoviti, kje je moč sprejeti varčevalne ukrepe, kje lahko uh, zakonodajo poenostavimo, katere programe lahko združimo tiste, ki Eh, so nastajali precej nekoherentno v zadnjih letih. In to je delo, ki bo šlo v predlog komisije, ki ga bo eh, komisija vam maja naslednje leto predložila v posebnem dokumentu. Kar zadeva kohezijsko politiko, verjamem vanjo, verujem vanjo. Ne da bi prejudiciral eh, obdobje za razmislek. Tukaj smo predstavili več scenarijev, pa menim naslednje. V celotnem naslednjem desetletju bo kohezijska politika imela zelo pomembno vlogo v poli proračunski politiki in v politiki regionalnega razvoja. Mora imeti takšno uh, vlogo, kajti naredili smo korak naprej. Da bi sedaj prekinili izvajanje kohezijske politike, bi pomenilo, da postavimo pod vprašaj vse, kar smo v preteklosti dosegli. Ne vem, ali bomo leta 2050 še potrebovali kohezijsko eh, politiko, ampak vem pa naslednje na podlagi eh, izkušenj iz Nemčije. Leta 1990 smo začeli pri nas z nacionalno kohezijsko politiko. Šlo je za eh, izgradnjo vzhoda, gre za šlo je za namenske pomoč tistim regijam v Nemčiji, ki so postale del Združene Nemčije leta 90. Helmut Kohl je sicer takrat, ko je bil še kancler, obljubljal cvetočo pokrajino, ampak to se je zgodilo šele bistveno kasneje. In to se je zgodilo v Dreznu, v Jeni, v vzhodnem Berlinu, v Potsdamu, v Grlicu. Moram reči, da me je Grlic name naredil velik vtis. Ta, to mesto leži na meji med Odro in Niso in eh, na meji hladne vojne. Kaj so nova mesta naredila? Od leta 1990 so ubrala novo pot, ne glede na Moskvo, to so nove države članice. 13 let niso bile v EU po razpadu Sovjetske zveze, sedaj pa so že 13 let članice. Na, na, v Šleziji, na Polskem. Oni so živeli 13 let brez kohezijske politike najprej, sedaj pa imajo že 13 let uh, prohezi, uh, programe iz kohezijske politike. In glede na to bi želi, se bom zauzemal za proračunsko podporo kohezijski politiki. Seveda pa nekaj varčevanj in zmanjševanj odhodkov ne bo se moč izogniti. Kajti tisto, kar nekateri programi obljubljajo, ne bo mogli vedno uh, izvajati. Majhna zmanjšanja sredstev bomo sprejeli takšna, ki ne bodo uh, bistveno škodila kohezijski politiki boste videli, da v svetu in v evropskem svetu eh, potekajo prepiri o prihodnem večletnem finančnem načrtu. Obstaja več držav, ne samo ena, dve, šest, osem jih je, ki želijo zavezati komisijo k temu, da naslednji okvir zastavimo uh, z največ enim odstotkom brutonacionalnih uh, eh, prihodkov BNP-ju. Ampak naj vam povem jasno in glasno, za enim odstotkom bomo imeli proračun, ki apsolutno ne bo omogočal izvajanje naših nalog. In kolegice in kolege, pozivam k naslednjem. Ta tako imenovani better spending držav članic. Če, ko boste govorili z nacionalnimi parlamenti, s svojimi ministri, Dopovejte jim, da potrebujemo nekoj več kot en odstotek pri prihodkih. Kajti pri izdatkih imamo financiranje novih dodatnih nalog, brez a, svežega denarja pa to ne bo možno. To bi bilo najslabše. Imeli bi migracijsko politiko in obrambo in ti dve bi financirali na škodo kohezije. Če hočemo vključiti a, begunce, potem to mor, ne moremo financirati s eh, krčenjem sredstv za kohezijsko politiko. Če bi to naredili, bo prišlo do razcepa v EU, kajti begunci so sedaj v tistih državah, kjer se zauzemajo za better spending. Eh, Švedska, Danska, Nemčija, Avstrija in tako naprej. In ta nasprotja moramo nekako uskladiti in zato potrebujem več kot en odstotek scenarije, ki smo jih morali pripraviti, kjer smo zastavili vprašanje, kaj se bo zgodilo, če zmanjšamo kohezijsko financiranje kohezijske politike za 30 odstotkov. Ti scenariji, če uh, bi se lotili uh, drugačne poti, bi predvideli lahko največ 10 odstotno zmanjšanje za, za kohezijsko politiko. Mislim, da je kohezijska politika dobra ponudba za vse regije v vseh državah članicah, to je in takšna mora ostati. Če bodo samo manj razvite regije naši sogovorniki, potem bo sprejemljivost v drugih državah članicah in regijah, ki ne bodo ničesar dobile iz te politike, enaka nič. Torej, tak, v tem primeru bi uničili celotno kohezijsko zamisel. Sam govorim veliko krat o dodani vrednosti. In to je moje prepričanje. Več vrednosti evropske kohezijske politike, ki poteka v regijah in med regijami, je nekaj, kar smo dokazali, ampak moramo še naprej dokazovati. Pri čezmejnih projektih tukaj ni težave. Ko gre za infrastrukturne projekte, ki zajemajo 3, 4, 6 države članice, ta vrednost ni noben problem. Tudi pri povezovanju Evrope ni problem. Ampak sedaj bom provokativno vprašanje zastavil. Če govorimo o kohezijski politiki, recimo v Bolgariji, in z njo zagotovimo ne vem, neko železniško povezavo med Sofijo in okoljem in če to financiramo iz kohezijskih sredstev, je to dodana vrednost? Proračunska politika bi rekla, to lahko Bolgarija počne sama. Ja, drži in ne drži. Pravno gledano bi lahko to gleda, eh, naredila Bolgarija sama. Z proračunskega stališča pa Bolgarija ne more tega, ne uspe tega narediti. Zato se zauzemam za neko. Eh, modro transferno unijo. Ta pojem vem, da je nekoliko sporn, priznavam. Brutonacionalni dohodek na glavo prebivalcev v EU je v prečju 30 tisoč evrov. V Luksemburgu je 90 tisoč evrov. V Avstriji, Franciji in Nemčiji je 42-43 tisoč evrov. V Bolgariji pa je 6500 evrov. Primerjajte, 6500 evrov za 90 tisoč. Na daljši rok to uh, cepi Evropsko unijo in uničuje zamisel solidarnosti, na kateri je zasnovana Evropska unija. Pomagati moramo tistim, ki imajo nižji dohodek, ampak ne tako, da znižamo BNP, BDP eh, na glavo prebivalcev v Luksemburgu, ampak da povečamo tega v Bolgariji. Ista situacije imamo v Romuniji, v eh, Estoniji in tako naprej. V zadnjih 13 letih, ko so članice EU, so z kohezijsko politiko in drugimi evropskimi instrumenti te države okrepile svojo gospodarsko konkurenčnost. Njihov BDP na glavo prebivalca so bistveno povečale. To je proces, ki ga moramo nadaljevati. In to v naslednjem desetletju. Vsaj še za eno desetletje. To se meni zdi potrebno. Zato, na primer, Bolgarija potrebuje kohezijska sredstva in dodana vrednost je v tistih programih, ki potekajo samo v državi sami. Trdim, da s to skupno strategijo v nasled, od maja naslednjega leta moramo prepričati svet, da nam bo zagotovil finančna sredstva, da bomo lahko uresničili to dodano vrednost. Samo za to potrebujemo sredstva na Evropski uniji moramo bolj učinkovito uh, investirati. In še zadnja stvar. Če bomo šli naprej tako kot prej, torej business as usual, bo finančni okvir in obseg kohezijskega okvira nekaj, o čemer bomo morali odločati konec 2020. Ampak to bo ponovno po prepozno leto 2021 bo ponovno izgubljeno leto. Če gremo uh, od programiranja pa do brexita, bo prišlo do tega izgubljenega leta. Ampak če se hočemo naučiti iz napak iz preteklosti, gre samo za eno časovnico. Ta pravi, maja naslednjega leta bo komisija upoštevaje brexit in evalvacije procesa bele knjige predložila svoj uh, večletni finančni okvir in istega dne morate vi začeti delati na njem. Svet je za to pripravljen. Z bolgarskim, avstrijskim in romunskim predsedstvom sem že v stiku glede tega. In morda bi pred majem 2019 po enem letu posvetovanj že sprejeli naslednji večletni finančni okvir. Vse bomo načrtovali iz raziskave, visoke šole, občine, regije. Vsi bodo vključeni v ta premislek in tudi industrija in gospodarstvo. To bi bil fantastičen eh, znak dobrega vladanja. In naši britanski prijatelji nas bodo zapustili, istočasno pa bomo zelo zapleteno tematiko, v kateri se bomo ko bomo razpravljali o njej, tudi prepirali, ampak vendarle uspeli sprejeti za naslednje desetletje. Malce pred enajsto moram oditi, žal, ampak do, lahko vam obljubim, da bom januarja, februarja ponovno prišel k vam. Kolegica Kreco, kolegica Tyson v komisiji, strokovnjaki v komisiji resnično zagotovijo Eh, dodano vrednost. Vi pa bolje kot vsi drugi veste, da je vaše sodelovanje z svetom in komisijo pri tem zelo pomembno. Hvala. Hvala. Veste, kakšen je okvir, imate sedaj vse informacije in vemo, da nas danes vse preganja čas. Koordinatorji političnih skupin bom sedaj prosila, da se oglasijo in vse prosim, da ste kratki, kakšno minuto ali malo več, da bo gospod Oettinger lahko odgovarjal. Hvala, v imenu e LS bom sedaj spregovoril. Zgrabimo ta trenutek. Izkoristimo vaše informacije za naše delo. To pomeni, da od tega trenutka naprej moramo izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo v parlamentu, zato da smo zelo konkretni v zvezi s tistimi stvarmi, ki ste jih omenili. Gre za pet scenarijev sicer, ampak to, kar ste komisar danes povedali, je bistveno bolj konkretno in na več načinov za celotno evropsko kohezijsko politiko postavlja neke nove cilje vprašanje dodane vrednosti je tu pomembno. Seveda potrebujemo ustrezne priprave. Mislim, da moramo mi pripraviti gradnike z odločitvami na plenarnih zasedanjih v prihodnosti. To, kar sem včeraj slišal od gospoda von Breskava v imeni komisije, je bilo naslednje. Mi že pripravljamo bolj učinkovito, poenostavljeno zakonodajo in predloge po posameznih vrsticah v zvezi s tem, kaj bomo predlagali naslednje leto. Mislim, da bi morali mi v našem odboru tako začeti delati naslednji mesec. Torej, če boste predlagali okvir maja naslednje leto, potem bomo morali zelo hitro ukrepati. In sam sem optimist zaradi tega, kajti ta teden nam komisija. Uh, pravi, da po členih se skupaj pripravlja in svet za splošne zadeve je prejšnji teden se dogovoril za besedilo, ki je bilo pripravljeno v času mateškega predsedovanja in tukaj gre pravzaprav za skoraj da iste besede, kot jih je pravkar povedal komisar, namreč povdariti vrednost in pomen kohezijske politike. V preteklosti vemo, da smo zamujali, zato ne smemo sedaj delati iste napake in bistvene stvari morajo biti v osrčju naše strukture. Jan Olbricht je tukaj, sedi na moji skrajni levi, ampak vseeno se bo verjetno strinjal z menoj. Mi resnično sedaj lahko prispevamo k hitremu ukrepanju. Hvala. Gospa Kröl v imenu socialistov in demokratov. Hvala, predsednica, gospod komisar. Zelo sem bila vesela, ko sem vam prisluhnila. V načelu se z vsem strinjam. Upam, da boste uspeli tudi doma v Nemčiji, da bo tudi Nemčija zagotovila več kot en odstotek BDP-ja za evropski proračun če bomo <clears throat> imeli 50 odstotno krčenje kohezijske politike, bi to pomenilo, da je uh, zelo dvomljivo, ali bomo vse regije lahko v prihodnosti podprli. In mislim, da morajo vse regije imeti možnost eh, sodelovati v kohezijski politiki tudi vnaprej. Zastavlja se mi eno vprašanje, ker sem bila v odboru za proračun EP omenili ste morebit, ne, niste omenili, oprostite, uh, morebiten nov sistem za lastne vere sredstev. No, to bi ne bilo slabo, če bi zagotovili. In naš odbor je pripravljen trdo delati, to vam lahko zagotovim da tudi mi ujamemo časovnico, da bomo imeli prvi trialog pred majem naslednje leto. Ampak to pa seveda pomeni, da je uredba o eh, večletnem finančnem okviru nekaj, kar bi morali imeti na mizi najkasneje junija naslednje leto. Hvala. Hvala. Gospod Van Miltenburg je naslednji. Hvala predsednica, prisrčno dobrodošljica, komisarca, da bom naprej govoril v angliščini. Mislim, da ste jasno povedali, da je treba več narediti za manj denarja, kar je velik izziv. Nekaj vprašanj se mi pri tem zastavlja. Zanima me vaš pristop k pogojenosti ko govorimo o potrebnih strukturnih reformah in povezavo med evropskim semestrom na eni strani ter eh, porabo sredstev, tukaj govorimo o makroekonomski ravni. V medijih ste govorili o pogojevanju, ko gre za pravno državo in porabo sredstev v okviru kohezijske politike. Moje vprašanje je, ali to zamisel razdelujete? Drugo vprašanje je, povečana uporaba finančnih instrumentov. Kako mislite, eh, da bi to lahko dosegli? In tretje vprašanje, kaj pa večletni finančni okvir? Sedaj slišimo vas, slišimo eh, predsednika Junkerja, da gre za politične zavese. Če temu tako, potem bi morali eh, večletni finančni okvir morda zastaviti za petletke prva pe, prvih pet let, drugih pet let. Te strategije nihče več danes glasno ne omenja. Kaj pa mainstreaming sredstev? Recimo sklad za glo prilagajanje globalizaciji. Zakaj ga ne vključimo v uh, strukturne sklade? Imamo celo vrsto teh skladov in mislim, da to ni več tako racionalno, kot bi si želeli. Hvala. To je bil koordinator. Alde, sedaj pa gospod Omerji iz eh, GUE. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod komisar, za ta dober zagovor kohezijske politike. Sam sem sodeloval tudi na konferenci predsednikov ultraperifernih regij in moram reči, da je tudi predsednik Juncker na tem srečanju povedal, kar nekaj pomirjujočih besed in mu verjamem bolj kot predsedniku Makronu. In na strani Evropskega sveta je zdaj, da nekaj stori s tem v zvezi. Komisija in parlament pa morata skupaj sodelovati za to, da se bo tehnica prevagala na pozitivno stran. Veliko lažje je seveda, če bi imel na voljo več časa, zastaviti konkretna vprašanja, ampak v eni minuti lahko vprašam samo naslednje. Ali se vam ne zdi, da podcenjujete vpliv Brexita? Je pa res, da zneski, ki jih nakazujemo tam, niso tako visoki. Zanima me, kaj počne svet. Zdi se mi, da Evropa zdaj zgolj upravlja s krizami, ki jih je vedno več, tudi predsednik Francoske republike to izpostavil, ampak Evropska unija naj bi počela vedno več, tudi na področjih, ki niso v prednostni domeni Evropske unije. Ali bo Evropa zdaj imela kraljeve privilegije ali bo dosledno spoštovala zgolj člen 174 iz pogodbe, kjer je natanko tudi zapisano, kaj je treba storiti na področju socialne kohezije. Soočeni smo torej z izbiro, zato me zanima, kako najti pot ven iz tega protislovja. Če se navežem na to, kar je rekla kolegica Krel, najbolj gotova pot je, da si zagotovimo lastne vire, da bomo zagotovili obravnavanje obeh prednostnih področjih. Hkrati hvala. Hvala, gospod Raupe. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Hvala lepa za vse predstavljene zamisli, hvala lepa tudi za predstavljen pristop. Rekli ste, da podpirate manj razvite države. Nedavno ste obiskali Litvo. Naše razprave so bile zelo zanimive. Mislim, da je zelo pomembno vedeti, koliko denarja bomo imeli na voljo za posamezne projekte. Poleg tega je treba odločitve sprejeti zelo hitro. Leta 2019 nas čakajo evropske volitve, oblikovan bo nov parlament, nova komisija, kar pomeni, da se bodo zadeve prestavile v leto 2021-2022, preden se bo karkoli začelo izvajati. Leto 2017 se postopoma zaključuje, Uporaba sredstev je šele na samem začetku. Poskrbeti moramo za dodatne naložbe. Namreč evropske naložbe predstavljajo praktično levje delež vseh naložb. Zato me zanima, kako boste naprimer jedrsko elektrarno v Ignalini ali boste razrešili to do konca mandata. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi komisarju, da je danes z nami. Pri treh od petih scenarijev se omenja zmanjševanje sredstev za SKP in za kohezijsko politiko, še posebej v scenarijaj, kjer se omenjajo strukturne spremembe, ki so vezane na evropski semester. Pozitivne spodbude bi morali zagotoviti v okviru kohezijske politike, zagotoviti bi morali tudi poseben sklad. Res je, da je moč kohezijsko politiko še izboljšati, ampak ne smemo jo zdaj postaviti na glavo. Številne države iz teh kohezijskih skladov dobivajo edina sredstva za naložbe. Vi ste rekli, da bi morali izboljšati kohezijsko politiko, ne smemo pa je kar tako odpraviti. Mi nasprotujemo temu, da bi komisija neposredno nadzorovala in upravljala z naložbami v okviru kohezijske politike, kaj te teritoriji ozemlja sami bi morali skrbeti za to vrstne naložbe, vsaj vključiti bi jih morali v upravljanje. Niste pa bili nič samokritični glede člena 23, ki se nanaša na makrofinančno pogojevanje. Parlament bi si želel ta vidik spremeniti. Upam, da strukturnih reform ne boste še enkrat financirali s pomočjo kohezijske politike. Namreč pravite, da je to pogoj, ki ga morajo države izpolniti, če želijo pridobiti sredstva. Glede solidarnostnega sklada pa me zanima, gospod komisar, glede na to, kakšni tragični dogodki prizadevajo številne države, ali obstaja možnost, da bi dokončen znesek kakorkoli povečali, ali bi lahko poskrbeli za hitrejše črpanje sredstev, ali bi morda lahko vnaprejšnje financiranje nekoliko povečali. Hvala. Hvala. Še dva govornika sta na vrsti. Vsak po eno minuto. Gospa Maletič, eno minuto. Hvala. Zelo veseli smo, da ste tukaj pri, nami, pri nas kot eh, komisar za proračun in imate takšno razumevanje za kohezijsko politiko. Pohvalili ste kohezijsko politiko, ampak ugotavljamo vsi skupaj, da bodo majhna krčanja sredstev eh, potrebna, to ste tudi vi omenili, ampak ne na škodo celotne kohezijske politike. In točno to, kar ste vi povedali, kaže, da potrebujemo večjo, močnejšo kohezijsko politiko, ne slabšo in ne tako ustrezno. Mislim, da je kohezijska politika Eh, s strukturnimi reformami, če ne bomo ustrezno okrepili nekaj, kar bo prispevalo k drobljenju, razpadu, če hočete, nekaterih eh, politik po posameznih državah. Hvala, gospod Arimo. Hvala, predsednica. Spoštovani komisar, zelo jasni ste bili v svojih eh, besedah in to mi je všeč. Vedno, ko govorite o kohezijski politiki, ste jasni in podprli ste regionalno in kohezijsko politiko EU. Lepo bi bilo, če bi tudi drugi politiki to počenjali. Imam vprašanje v zvezi z ocenami. Pravite, da imamo dve vrzeli, eno, ena naj bi bila težka 10 do 14 milijard. Če bomo nekaj privrčevali, bomo pri regionalni politiki vrčevali. Rekli ste, 3-4 milijarde je tukaj treba uh, prihraniti. Potem druga vrzel, kjer bi morali vrčevati za 20 odstotkov, če hočemo zagotoviti sveži uh, denar. Ampak 20 odstotkov česa? Kaj je temelj izračuna, ki ga moramo uporabiti? Hvala. Komisar, to so naša vprašanja. Vidim, da ste že sami ugotovili, da potrebujemo še eno srečanje z vami. Upam, da bo to k malu januarja, februarja, ampak vseeno, sedaj pa prosim, če poskušate se odzvati na to razpravo. Gospa predsednica, februarja bom imel za nekatera vprašanja bolj konkretne odgovore. Maja pa bom imel zelo utemeljeno, poglobljeno eh, vrsto odgovorov. Takrat bomo že naredili napredek v komisiji, dogovorili se bomo z državami članicami, z deležniki in prišli bomo do odgovorov. Eh, sistem lastnih verov sredstev. Tukaj želimo doseči diversifikacijo. To pomeni, da bomo imeli dve, dva, tri nova vira sredstev. Morda lahko rečemo takole. Sprememo en odstotek BNP-ja in sredstva nacionalnih proračunov bodo eh, tukaj uporabljena. Če imamo dva nova vira, recimo prihodki iz ETS, eh, iz davka na CO2 ali iz davka na finančne transakcije in če bi to neposredno, če bi ta sredstvo neposredno uh, bila priliv evropskega proračuna. To pomeni, da uh, plačila iz nacionalnih proračunov ne bi bilo treba povečati in bi lahko financirali celo vrsto stvari z lastnimi veri sredstev. Časovni okvir, ki sem ga omenil, če ta naj deluje, seveda potrebujemo tudi eh, pravni okvir za kohezijo, izvedbene akte. Nekaj tednov po predlogu novega večletnega finančnega okvira bi morali to pripraviti, tako da boste vi imeli tri četrt leta do, eh, za uh, posvetovanja in odločanje. Pogojevanje. Tukaj gre za več vprašanj. Hočemo, da bi evropski semester in priporočila za vsake posamezne državo ali celo za vsako posamezno regijo bila neke vrste rešitev za to, da bi določili prioritete eh, za tista področja, ko bi morale države članice črpati sredstva za svoje kohezijske projekte. No, to ni enostavno, kajti naša priporočila prihajajo vsako leto, pri koheziji pa moramo za večletni horizont zagotoviti varnost. Gre za načrtovanje, za eh, zagotavljanje sredstev in izvajanje. Zlasti pa je tukaj občutljivo vprašanje pravne države in pogojevanja. Rule of law torej. Če država članica, ko gre za neodvisnost eh, sodišče in sodstva, um, je problematična ali naj sedaj sredstva, ki so ji namenjena, postavimo pod vprašaj. Potem ta specifična priporočila naj se ukvarjajo z spoštovanjem pravne države in ali je, če je ta ocena pozitivna, to moč uporabiti kot neke vrste spodbudo za več finančnih sredstev ne vem, ali pa lahko 10 odstotkov vržemo v en lonec, 90 odstotkov pa zahtevajo države članice. Teh 10 odstotkov bi, bili, bi bile spodbude za napredek vzdolž eh, evropskega semestra. Treba je pač razmisliti. Soglasje je zame največji problem. Potrebujem večino v parlamentu, potrebujem v večino v svetu, če gre za proračun. Ampak soglasnost 27 držav članic in ministrov za finance in ministrov za zunanje zadeve, torej 27 držav uh, in njihovih eh, vlad plus nacionalnih parlamentov, to pa je tisto, kar potrebujemo za strateške odločitve o proračunu. Nekateri nacionalni parlamenti se dobro zavedajo pomena evropske kohezijske politike, drugi pa se niso kaj dosti brigali za to politiko in imajo samo en cilj, manj kot en odstotek. Boljša poraba sredstev ali better spending. Veste, better spending ali boljša poraba sredstev se mi ne zdi nekaj posebnega. To je moč narediti povsod. Če greva z ženo in kupujeva novo pohištvo, če nek eh, župan gradi novo cesto, če regionalni upravni organ se odloči. Celo vrsto programov lahko uh, izvajamo bolj uspešno, če bodo v nacionalnih proračunih sešli to bolj učinkovito porabo sredstev dosti krat gre tako, da samo določen odstotek sredstev pride v Bruselj, vse ostalo, recimo 49 odstotkov, pa ostaja po državah članicah. Kritizirajo vsi samo Evropo in zahtevajo vsi nekaj od Bruslja, ampak kljub temu potrebujemo soglasno odločanje. Potem pet let plus pet let proračunskega okvira, pet plus sedem, to je bilo eno vprašanje. Naši programi se niso rodili vsi v istem eh, trenutku. Kohezija, Connecting Europe, Junckerjev načrt. Kako jih sedaj te povežemo med seboj? Kako lahko za eno eh, knjigo pravil te programe obvladujemo. Kateri programi se lahko seštevajo? Ta, to veliko število programov, ki so nastali v različnih letih, v različnih mandatih, je težko povedati. Potem računica v zvezi z Brexitom. Gre za dve. Račun, en račun gre v London. Do 29. marca 2019 so vse obveze, ki so vključene v ta račun, pa tudi obveznosti v letu 2020. Pa tudi obveznosti, ko gre za prevzete obveze po letu 2020. In potem imamo N plus X. Tukaj gre za plačila po upokojencem. Ne v Združenem kraljestvu, temveč v Evropi, tisti, ki prihajajo iz eh, Evrope. 40 let, če lahko ti živijo. In vse računice kažejo, da nam manjka 10, 12, 14 milijard. In tukaj bo potrebno soglasje države članice, ki bodo preostale v EU, ne bodo morale uskočiti za vsa ta manjkajoča sredstva, ampak Britanci tudi, ne vem, če bodo lahko pokrili vse. Zato pravim, 50 eh, odstotkov izmanjševanih sredstev in 50 odstotkov svežega denarja. Potem se zastavlja vprašanje, kako bomo nove naloge in obveznosti financirali v okviru kohezijske politike. Vse bom naredil, da bi ravnotežje med obstoječimi in prihodnimi eh, nalogami dosegli. Če imamo nov denar, lahko financiramo nove naloge. Če pa imamo samo obstoječe prihodke, potem je treba nujno prevzete obveznosti izvajati. Tukaj je apsolutno na prvem mestu zame kohezijska politika, obrambna pa morda nekje bolj proti koncu. Potem razvojni sklad, kako ga bomo vključili v ta proračun. Samo takrat, če ne bo to obremenilo drugih programov. Treba je biti jasen, pregleden in ne vem, tri milijarde ne moramo prihraniti s eh, krčenjem v tej regiji, s krčenjem v kohezijski politiki ali obzorju 2020. Sam razumno razmišljam o novih nalogah, bodo, za katere bomo potrebovali 10 eh, milijard približno. To pomeni novih nalog za 20 milijard. Predlagam, da ko gre za razgradnjo Ignalina jedrske eh, elektrarne, pomagamo vam pri financiranju ali bo to šlo skozi nek poseben program Evropske unije, ali bo to vključeno v ostale programe, drugo vprašanje. Ampak eh, financiranje ne more iti samo iz kohezijskih sredstev. Če boste to želeli financirati iz, izključno iz eh, sredstev kohezijske politike, potem bo to ničelna igra na koncu. plačila hočem opraviti pravočasno, tako da ne bo nobenih zamud pri plačilih, kar pa zadeva predplačila za tisto, eh, tiste storitve, ki še niso bile upravljene, tega pa se ne bomo šli. Torej moramo pravočasno kot dolžniki plačevati prispele račune, ampak zagotoviti moramo, da te račune tudi dobimo preden, pred plačilnim rokom. Hvala za vašo pozornost in želim vam prijeten dan. Much, for... Hvala, gospod komisar. Hvala lepa za vaš uvodni govor, za iskreno razpravo in uh, eh, k malo vas spet pričakujemo tukaj. Hvala, dragi kolegi, za vaše razumevanje. Pomembno je bilo, da smo prisluhnili komisarju Oettingerju. In uh, treba bo organizirati še kakšno nadaljno srečanje odbora regi s komisarjem. Zdaj se vračamo k glasovanju glasujemo o mnenju Ivane Maletič. Gre za letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Gospa Maletič, ali želite besedo? Ne. Dobro. Potem lahko glasujemo. Začenjamo s kompromisom 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvo smo imeli 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo to preverili elektronsko. Predlahnujem B48. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe v zvezi s predlogom spremembe 61. Ustni predlog spremembe 1. Ali mu kdo ugovarja? Ne. Potem glasujemo o tem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je sprejet, ampak eh, bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 64 lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje, tako spremenjenem mnenju. Glasujemo elektronsko, lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto, čestitamo, gospa Maretič.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 ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije v Evropski uniji. Eh, sedmo poročilo Evropske komisije, objavljeno je bilo 9. oktobra, gre za ključno poročilo v luči reforme kohezijske politike za naslednje programsko obdobje. Odbor regij se je odločil, da bo pripravil poročilo na lastno pobudo, zato da bomo lahko predstavili stališče Evropskega parlamenta o tej eh, reformi. Gospod Mark Žulov je bil imenovan za poročevalca. Danes bomo imeli prvo izmenjavo stališč. Besedo dajem gospodu Julondu, ki bo predstavil uh, svoja stališča. Na to bodo dobili besedo tudi poročevalci v senci. Razprava, ki bo sledila, bo dala poslancem priložnost, da izrazijo svoje mnenja o sedmem poročilu o kohezijski politiki. In potem bomo slišali tudi komisijo. Okay, Gospod Žulon, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi, sedmo kohezijsko poročilo je, kot vsi veste, izjemno pomemben dokument. V tem dokumentu najdemo številne podatke, bogate, poglobljene analize o evropskih skladih. Predvsem pa je to poročilo pripravljeno v strateško pomembnem trenutku. Že prej smo s komisarjem govorili, da bo čez par mesecev komisija pripravila zakonodajne in proračunske predloge s tem v zvezi, tako da se lahko nekaj tudi naučimo iz kohezijske politike in iz izvajanja kohezijske politike v zadnjih letih. Tudi danes do povdne smo videli, kakšne grožnje pretijo, kakšne vprašanja se pojavljajo na področju kohezijske politike. Komisar Oettinger je tudi predstavil zanimivo mnenje, nekoliko nas je pomiril, sam je, kot ste slišali, omenil, omenil tudi perspektive, obstaja tveganje, da se bodo sredstva znižala. Kljub temu, da vsi vemo, da je kohezijska politika dokazala svojo vrednost in da je zelo pomembna, praktično nepogrešljiva v Evropski uniji. Glede poročila Evropske komisije lahko povem, da mi je žal, da ne vsebuje kakšnih bolj konkretnih predlogov za prihodnost, čeprav to ni bilo bistvo poročila v tem trenutku. Dokument, ki je bil objavljen, je zanimiv tudi zato, ker izpostavlja uspehe kohezijske politike, ko gre za zmanjševanje razlik med evropskimi regijami. V poročilu se izpostavljajo tudi perspektive oziroma določene ugotovitve, ki nas tu in tam skrbijo, ko gre za brezposelnost, naprimer, ko gre za konvergenčnost med regijami, med državami. To so vprašanja, katerim se bomo še vrnili. V poročilu je govora tudi o tem, da se mora kohezijska politika še naprej izvajati v Evropski uniji. Mi se zauzemamo za to, tudi komisar je rekel, da je to nekaj dobrega. Tudi sam to podpiram. Poročilo je pozitivno, ker podaja jasne zamisli oziroma priporočila v zvezi s tem, kakšno sporočilo naj pošljemo na področju poenostavitve, radikalne poenostavitve, kako naj se tega lotimo, več možnosti je podanih s tem v zvezi. Mi smo se naprimer že ukvarjali s tem, kako zmanjšati razlike znotraj posameznih območij v regijah. Še vedno obstajajo manjši žepki v teh regijah, kjer je revščina izjemno visoka. Nekatere regije so postavljene ostale ujete v past, ki jo predstavljajo nizka plačila, težko bodo nadomestile zaostanek, zato bi morali bolj pogosto nuditi podporo. Zdi se mi, da bi bilo korisno o tem še razpravljati. Poročilo ni preveč izčrpno s tem v zvezi, nasplošno gledano pa se mi zdi, da ne bi smeli s tem poročilom ostati zgolj na ravni uh, splošnih pripomp ali opisov in ocen. To poročilo mora poslati jasno, natančno sporočilo, da ga bodo slišali vsi. Stopiti moramo tudi na pot, ki vodi k konkretnemu napredku, k konkretnemu razvoju. Kot veste, smo na področju kohezijske politike že sprožili reforme. Komisija zelo hitro napreduje vemo, da je že predstavila tudi več različnih scenarijev, naprimer, ko gre za upoštevanje dodatnih meril, ne samo BDP-ja, ko gre za ohranjanje ex ante pogojevanja. Želimo povezati to poročilo tudi z evropskim semestrom. Omenja se tudi prihodnost socialnega sklada ali naj ga izključimo iz kohezijske politike ali ne. Sam bi se zauzemal za integriran pristop do kohezijske politike. No, se zadnje je ta sklad tudi pomemben za uspeh politike. O vsem tem je govora v poročilu, sam sem prepričan, da bomo z vsemi poročevalci v senci in kolegi delali hitro, konstruktivno. da bomo z veseljem delali na prihodnosti kohezijske politike. Poročilo je zelo omejeno, kar se obsega tiče. Želimo si, da bi sami predstavili kakšne možnosti za prihodnost, še preden jih predstavi komisija. Veselim se že sodelovanja z vsemi kolegi, ker si želimo, da bi bilo to poročilo čim bolj konstruktivno in koristno. Hvala. Hvala. Sedaj bom nekoliko spremenila vrstni red govornikov. Naj pojasnim, zakaj. Z nami so predstavniki Evropske komisije, ki so pripravili predstavitev o sedmem poročilu o kohezijski politiki. Z nami je Nikola de Michelis in pa Filipe Monfort. V desetih minutah bosta predstavila vizijo komisije o prihodnosti kohezijske politike. Izvolite besedo. Madam, madam chair and, uh, and dear member, thank you very much. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, v poročilu o kohezijski politiki je toliko sporočil, da jih ne morem opisati v desetih minutah, zato bi se osredotočil na štiri izjave. Najprej. Geografija Evropske unije se spreminja, to je prvo sporočilo. Drugič, še vedno obstajajo socialne razlike. Tretjič, institucije so pomembne. In četrtič, politika deluje. Uh, Najprej, prvo sporočilo. Geografija Evropske unije se spreminja. Poročilo je pokazalo, da prihaja do konvergenc države članice, regije rastejo hitreje. Konvergenca torej je. Čaka pa nas še dolga pot do izboljšave splošne situacije trend pa je pravi. No, po drugi strani pa prihaja v drugih delih Evrope do razlik, predvsem v evroobmočju. Um, v poročilu je razvidno, da se določeni deli Južne Evrope soočajo z težavami, pa ne samo Južna Evropa. Gre za specializacijo na področju industrije, gre za stopnje izobraževanja, gre za koncentracijo gospodarskih dejavnosti oziroma za upad dejavnosti v sektorjih. In tukaj gre za neke, neko srednjo pot. To so regije, ki ne morejo ne priti na vrh, kajti nimajo inovativnih zmogljivosti in pa ne morejo konkurirati manj razvitim regijam kaj ti ne morejo tekmovati na področju stroška dela. Ehm, to je eno izmed najpomembnejših eh, sporočil našega poročila, da se torej Evropska unija spreminja in da bi se zato morala ustrezno spremeniti tudi kohezijska politika. Druga izjava. Še vedno obstajajo socialne razlike. Slišali ste, da je stopnja eh, zaposlenosti na zgodovinsko visoki ravni, brezposelnost se manjša, ampak treba je preučiti, kaj se dogaja na terenu in če si ogledate podrobnosti, če vse skupaj pozumirate, potem lahko vidite, da obstaja v Evropski uniji veliko regij, kjer eh, je brezposelnost še vedno zelo visoka celo višja, kot je bila pred krizo. In eh, predvsem je problematična zaposlenost eh, žensk. Tretja izjava. Institucija je pomembna. Um, no, verjetno ste opazili, da v zadnjih petih letih komisija vedno bolj pozorna do uh, dejstva, da potrebuješ um, močno, učinkovito administracijo upravljanja kohezijske politike. Zato, je, zato imamo tudi strokovno skupino za boljšo implementacijo, zato smo z nekaterimi državami članicami izpogajali načrte za administrativne reforme. In to bo v prihodnosti postalo vedno bolj pomembno. V poročilu lahko najdete pomembno. Um, prosojnico o povezavi med institucionalno stabilnostjo in pa stopnjo rasti in razvoja. In pa četrto sporočilo, politika dobro deluje, ne samo zaradi svojega makroekonomskega učinka, V poročilu je razvidno, kako je politika prispevala k porastu BDP-ja številnih držav članic. In to zato, ker je to edina politika, ki je pripomogla k vzdrževanju stopnje javnih investicij v državah članicah v najtežjih letih gospodarske krize nikoli ne smemo pozabiti na, na ulogo, ki jo je igrala kohezijska politika pri tem, prav tako pa moramo razumeti, da učinkovitost politike je seveda odvisna od tega, eh, kakšne politike so sprejete na nacionalni ravni. Želel bi zaključiti z enostavno izjavo in sicer. Ključno sporočilo poročila je, da ne bomo mogli razumeti, kaj se dogaja v Evropi, eh, torej to tako imenovano geografsko prerasporejeno nezadovoljstvo. Tega ne, boremo, ne bomo mogli razumeti, če ne bomo razumeli socialnih, gospodarskih, teritorijalnih razlik med posameznimi regiji, mesti. Um, te razlike namreč obstajajo, torej med regijami, med mesti, znotraj držav samih, med državami, članicami. Uh, skratka, uh, vedno moramo imeti pred seboj uh, tudi teritorijalno uh, razsežnost uh, socialnih in gospodarskih vidikov. In samo na ta način bomo lahko razvili pravo politiko, zato da se bomo lahko odzvali na te tako pozitivne, kako tudi negativne vidike kohezijske politike. Hvala lepa, gospod Monfort. Sedaj pa dajem besedo poroževalcem v senci. Najprej na vrsti gospa Briso, izvolite. Eh, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa gospodu Žuloju, pa tudi doktorju Demikelisu za podane pripombe. Punto sulla situazione che ci ha fatto Hvala lepa poročevalcu, pa tudi dr. Demikelisu za predstavitev trenutnega stanja. Nova kohezijska politika, prihodnja kohezijska politika, bo prva kohezijska politika po dolgoletnem obdobju, ko je Evropa dosegala krizo. Zato se mi zdi pri tej zgodbi zelo pomembno, da upravimo ustrezno analizo, kajti samo tako se bomo lahko ustrezno pripravili na naslednjo programsko obdobje. Ne bomo govorili zgolj o politiki, ki naj bi odpravila razlike med posameznimi regijami, med najbolj bogatimi in najbolj revnimi regijami, temveč bo morala ta politika pomagati pri odpravljanju posledic, ki jih je povzročila finančna kriza. Gospodarstvo iz preteklosti ne more več biti uspešno. Evropa bi morala biti bolj konkurenčna, ampak ta kriza je jasno pokazala, da bomo morali gospodarstvo popolnoma spremeniti. Tudi nova geografija v Evropi ne more temeljiti izključno na prihodkih temveč bi morali, kot je to zapisano tudi v poročilu, brati drugačno pot. Morda povzetek tega poročila ni tako jasen. Kolega Demikelis je stvari predstavil bolj jasno. Mislim, da bi morali pogledati znotraj situacije v Evropi, zato da bi bolje razumeli te poglobljene težnje, ki se trenutno porajo in ki doživljajo spremembe, ki povzročajo rast, ki povzročajo istočasno tudi velike težave. Če se želimo lotiti naslednjega programskega obdobja, moramo dobro razumeti, kje se trenutno nahajamo po tem desetletnem obdobju, ko smo doživljali izjemno hudo krizo brez primere v Evropi po drugi svetovni vojni. Nihče si ni mislil, da bomo kdaj živeli skoraj da deset let v dobi deflacije. Deflacija je skoraj da že izginila iz ekonomskih učbenikov, ker smo mislili, da smo to obdobje presegli. Bili smo priča zelo dramatičnim dogodkom v številnih sektorjih. Sama sem sicer preletela to poročilo, kasneje se bomo s poročevalcem še pogovarjali o tem, Najprej bi morali razumeti, kaj se dogaja v teh najbolj razvitih regijah v Evropi, ki so istočasno tudi najmanj konkurenčne. Deset let so bile te regije priča ne samo krizi, temveč vrčevanju, kar pomeni, da smo v številnih državah bili priča zmanjševanju naložb, raziskave, inovacije so zastale, zato obstajajo pomembne velike regije v Evropi, ki imajo tudi obsežne produktivne zmogljivosti, ki so bile vedno bogate, ki pa očitno kažejo na podlagi vseh parametrov, ki smo jih izračunali, da imajo šibke točke. To je voda na mlin te teze, s katero se vsi strinjamo. Politika bi morala biti namenjena vsem regijam v Evropi. Ne gre zgolj za to, da bi najbolj revne regije spravili na poprečno raven. Pomembno je vedeti, da se bodo težave še povečale, če ne bomo poskrbeli za vse regije v Evropi, ne samo za najbolj revne. To je prva zadeva. Drugo zadevo sta omenila oba poročevalca. Znotraj regij, tudi znotraj bogatih regij, opažamo polariziranje težko je reči to besedo polariziranje, ker imamo gorska, periferna, podeželska območja, ki imajo svoje specifične značilnosti, malo skupnih značilnosti imajo. Kriza, ki je nastala na področju financ, na področju proračunov, povzroča neke vrste dezertifikacijo, ko gre za storitve. periferna gorska podeželska območja predstavljajo nekje 60-70 odstotkov v Evropi, kar pomeni, da smo zdaj priča ne samo dezertifikaciji v teh regijah, ampak tudi vse večji revščini. Tudi znotraj mest opažamo velike težave na periferni območjih. Evropa se je na hitro na novo zgradila v povojnem obdobju, kar je logično. Mesta so bila po vojni uničena, potem so se na novo zgradila, zdaj pa smo prišli iz tega povojnega obdobja izpred 70. let v drugo fazo, ko je treba v mestih zagotoviti več struktur in storitev tudi za te starejše, krhke osebe. V ta namen bi morali zagotoviti veliko več sredstev za naložbe, da bi zagotavljali te storitve za vse te prebivalce. Poročevalec je že omenil, da je časovnica izjemno kratka, ampak vseeno bi morali povdariti vsa ta vprašanja. Po eni strani potrebujemo sredstva, po drugi strani pa se moramo soočiti z vsemi temi tematikami, z vsemi temi razlikami. Politika, kohezijska politika bi morala biti bolj fleksibilna, da jo bomo lažje prilagajali regijam. Ne zadošča to, da rečemo, digitalizacija bo poskrbela za vse, ampak digitalizacije se ne moremo lotiti na enak način v urbanih in podeželskih območjih in to velja za številne politike. Sama modaliteta izvajanja te politike mora biti prilagojena regijam. Samo tako bomo tudi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. ugotavljamo, da obstajajo tudi težave, ko gre za ukrepanje znotraj lokalnih in regionalnih sistemov, kar pomeni, da bomo morali storiti več kot zgolj ponuditi kakšen instrument tehnične pomoči. Skupaj z državami se bomo morali radikalno lotiti tega problema, ki se glasi, na kakšen način naj pomagamo lokalnim in regionalnim oblastem in organom, da se bodo lahko soočili z izzivi prihodnosti. Lahko si med sebojno pomagamo, lahko si izmenjamo dobre prakse, lahko si izmenjamo strokovno znanje, tudi strokovnjake. Ponuditi bi morali več podpore pri uresničevanju njihovih zahtev in potreb, se lotiti tudi usposabljanja. Potem pa je tu še vprašanje brezposelnosti. Brezposelnost je vezana na krizo. Stopnja plačil se zdaj nekoliko povečuje, ko stopamo ven iz kriznega obdobja, imamo pa tudi strukturne težave. Po eni strani smo priča prekarnosti dela, tudi tam, kjer delovna mesta obstajajo, naprimer Nemčija je v takšnem položaju. So to nezadovoljstvo v Evropi, se rojeva tudi zaradi tega, ker ta nova delovna mesta, ki jih ustvarjamo, predstavljajo prekarna delovna mesta. Gre za delovna mesta, pri katerih so stroški dela nizki. In očitno je to postal zdaj ključni element pri vseh teh delovnih mestih. Ne, nimamo težav s telmačenjem, ampak s časovnico, tako da skrajšajte. Ja, počasi zaključujem. Kot sem rekla, pri teh delovnih mestih, ki jih zdaj oblikujemo, so stroški dela zelo nizki, tudi pomoč, ki jo nudimo, je na izjemno nizki ravni. Če želimo vstopiti na pot, ki vodi v inovacije in v večjo konkurenčnost, potem se moramo zadeve lotiti drugače. Imamo težave s tem, ker delovna mesta, ki jih ustvarjamo, niso nujno vezana na rast, na inovativnost, na večjo konkurenčnost. Občutek imam, da se družba spušča na pot, ki vodi vse večjo mehanizacijo, robotizacijo. Ustvarjamo sicer delovna mesta, ampak to je pa tudi vse. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Naslednja vprašalka v senci je gospa Tomašič. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo vesela sem, da je komisija skupaj z komisarko Kreto v sedmem poročilu kohezijske politike oktobra 2017 izredno povdarila, kako pomembno je, da rešimo težave, ki so nastale zaradi pomankanja zaupanja strani lokalnih in regionalnih oblasti. To je problem za Hrvaško in tudi za Evropsko unijo. To tudi otežuje črpanje evropskih sredstev. Mi pozdravljamo politiko, ki se vodi na evropski ravni. Trije cilje so ključnega pomena. Skoristiti moramo globalizacijo, kolikor se le da, nikogar ne smemo pustiti ob strani in podpirati strukturno politiko. Številne regije rastejo, ampak ne enako hitro. Mnoge regije, ki so skoraj da že dosegle povprečje v Evropski uniji, so se ujele v to zanko, kjer plače stagnirajo na neki srednji ravni. Države članice potrebujejo dodatno podporo, zato da bi se lahko soočile z vsemi izzivi, ki so izpostavljeni tudi v dokumentu o razmisleku, ki se nanaša na prihodnih finančnih izzivih Evropske unije. Poskrbeti moramo za socialno in teritorijalno kohezijo, se ukvarjati z gospodarskimi težavami, reševati podnebne spremembe. Nekatere regije so zaradi globalizacije imele zgolj više stroške, nobenih koristi. V teh regijah je prišlo do precejšnje izgube delovnih mest, te regije niso zmožne spremeniti svoje industrije. Te regije bodo potrebovali dodatno finančno pomoč, če bomo želeli, da ustvarijo delovna mesta in izpeljajo strukturne reforme. Če želimo, da bi v globaliziranem gospodarstvu regije ostale, bodo morale spremeniti svoje gospodarstvo in tudi ustvarjati vrednost. Zgolj nekaj regij v Evropski uniji lahko v tem trenutku služi kot zgled, zato moramo več vlagati v inovacije in digitalizacijo. Poleg finančnih sredstev bi morali spodbujati tudi inovativne rešitve na področju storitev. Nekatere regije se soočajo z novim množičnim izseljevanjem, druge so pod večjim pritiskom zaradi priseljevanja državljanov, ki želijo najti boljše poti za prihodnost. Enako velja tudi za migrante. Stopnja brezposelnosti je še vedno višja, kot je bila pred kriznim obdobjem, še zlasti med mladimi, kljub temu, da v Evropi trenutno doživljamo gospodarsko rast. Ogromno število držav članic se bo moralo soočiti tudi z potrebo po večjih strukturnih reformah, več bomo morali poskrbeti tudi za naložbe in tako naprej. V sedmem poročilu piše, da bi morali okrepiti povezavo med kohezijsko politiko in gospodarskim upravljanjem v Evropski uniji. Tako bi nudili podporo reformam, zato da bi zagotovili rast. Hvala. Hvala, gospod Van Miltenburg. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej moram povedati, se, da se mi poročilo zdi zelo dobro. Vesel sem, da smo več pozornosti sedaj posvetili razvoju kohezijske politike v obmejnih regijah. Brezposelno se še vedno nad stopnjo pred krizo. Potrebujemo tudi reforme delovnega trga in pa omogočiti možnosti čezmejnega eh, dela v naših obmejnih regijah. To bi želel vključiti v mnenje gospoda Žuloja. Jasno je, da ne investiramo dovolj eh, na področju inovacij, veščin, digitalnih veščin, infrastrukture, obnuljivih virov energije, energetske učinkovitosti, promet. Torej, tu je treba razmisliti recimo o tem, kako znižati emisije v prometu. Predvsem v obdobju po letu 2020 eh, bi se morali osredotočiti na to. Ne moremo narediti vsega z kohezijsko politiko, zato se moramo osredotočiti na določena področja. Potem eh, zanimivo vprašanje je tudi, kako izboljšati kakovost upravljanja, kaj ti tudi to poročilo lastno. Jasno prikazuje, da potrebujemo tudi na tem področju reformo. Um, rast in razvoj bomo imeli v Evropi samo, če bomo izvajali tudi strukturne reforme. Oglejte si 188 um, oziroma na strani 8 lahko najdete um, tabelo, ki prikazuje učinkovitost vlad. In če to primerjate z preteklimi leti, lahko vidite, da je še vedno Romunija in Bolgarija na dnu seznama. In to moramo povezati z našim nedavnim obiskom Romunije, Bolgarije, te države se morajo naučiti določenih lekcij. Ne more kohezijska politika še naprej investirati uh, enako količino sredstev uh, v državo, kot je Bolgarija, tudi po letu 2020, če uh, se je jasno pokazalo, da upravni organi niso sposobni niti pobirati davkov. Uh, Če je stanje takšno, potem je jasno, da se mora nekaj zgoditi. Torej, najprej strukturne reforme, najprej izvajanje specifičnih priporočil za države, treba izboljšati učinkovitost uh, vlade. Uh, nesmiselno je, da ne pobiraš nacionalnih davkov, istočasno pa zahtevaš več sredstev iz evropskega proračuna. To je očitno nekaj narobe in jaz tudi ne morem pojasniti mojim voljivcem, zakaj, zakaj je tako. Tu torej nujno potrebujemo strukturne reforme. Hvala. V imenu zelenih, gospod Rope. Hvala lepa. Poročilo o kohezijski politiki v letošnjem letu je izjemno dobro pripravljeno poročilo ampak v tem poročilu vidimo tudi nekatere statistične podatke, ki bi nas morali skrbeti. Po eni strani je dobro, da se razlike med posameznimi regijami zmanjšujejo. Dobro je, da najrevnejše regije dosegajo povprečje oziroma da dosegajo boljše rezultate. Kar zadeva obdobje 2000 do 2015, kakšni so statistični podatki? BDP manj razvitih regij je bil blizu evropskega povprečja, zato ker je bila produktivnost v teh regijah večja. Zaposlenost v teh regijah pa se je istočasno zmanjšala. V večjih regijah, večjih od teh revnejših regijah, se je BDP na prebivalca še vedno ni dvignil na raven, ki smo jo dosegali pred krizo. Vprašanje je tudi, na kakšen način državljani gledajo na kohezijsko politiko. Uspeh kohezijske politike se mi zdi bi lahko merili tudi na podlagi tega, ali so državljani pripravljeni ostati v regiji, kjer so če si pogledamo podatke s tem v zvezi, lahko ugotovimo, da je ogromno državljanov v teh regijah, kot pravimo v Litvi, glasovalo z nogami, kar pomeni, da so te regije zapustili, preselili so se drugam. Vprašati bi se morali, zakaj državljani zapuščajo regije. Najti bi morali sredstva za to, da te odhode zmanjšamo. Samo na tej podlagi bomo lahko potem ocenjevali, ali je kohezijska politika uspešna ali ne. Upam, da se bo poročevalec nekoliko bolj osredotočil tudi na iskanje razlogov za to. Sam bom vložil predloge sprememb. Hvala, gospa predsednica. Čakam še na poročilo kolega. Zaenkrat lahko izrazim zgolj preliminarne pripombe v zvezi s tem sedmim kohezijskim poročilom. V poročilu najdemo precejšnja protislovja. Po eni strani priznavamo, da je kohezijska politika prva naložbena politika v Evropski uniji, da je stopnja sofinanciranja 8,8 odstotka, toliko sredstev ponujamo naprimer iz evropskega proračuna. Na nekaterih regijskih ravneh je stopnja sofinanciranja celo 50 odstotna. Po drugi strani pa, kljub temu, da priznavamo, da se odstotkovno gledano naložbe v odnosu do BDP-ja zmanjšujejo, Ugotavljamo tudi, da v sedmem kohezijskem poročilu ne najdemo nobenega ukrepa v zvezi s členom 23. Ne vemo, kakšna je povezava med kohezijsko in zonanjo politiko Evropske unije. Nikjer ni nobenih predlogov, kako bi to spremenilo, čeprav se mi zdi, da bi nam uredba to dopuščala. Skratka, praksa iz preteklosti se nadaljuje. Videli smo, kaj se je zgodilo lani v Španiji in na portugalskem. Sankcij niso naložili upam, da nam bo tekom pogajanj uspelo izraziti odločno stališče, glede na to, da smo se v zakonodajalec nekaj časa še imamo. Pred nekaj mesecev je plenarno zasedanje večinsko izreklo ne makroekonomskemu pogojevanju. Poskrbeti moramo za med institucionalno sodelovanje. Komisija nam reč ni upoštevala stališča, ki ga je izrazil parlament. Ne vem, koliko krat sem že povabila kolege, da se lotijo ključnih razlogov, zakaj prihaja do vsega tega. Razmisliti moramo tudi o tem, kakšna je povezava med kohezijsko politiko in evropskim semestrom. Poskrbeti bi morali za to, da odpravimo nepravične kazni, ki jih nalagate regionalnim in lokalnim organom, to škodi zgolj njim in državljanom. Naložbena politika, če ne bo preveč ekspanzionistična, bi lahko bila rešitev. Nekatere zadeve bomo obravnavali nekoliko bolj podrobno, tako kot bo na voljo poročilo strani kolega. V mislih imam predvsem eh, izseljevanje iz nekaterih regij, potem brezposobnost mladih in tako naprej in tako dalje. Pri tej prvi izmenjavi mnen pa bi rada podarila naslednje. Dokument za razmislek o prihodnosti financ, kot tudi ta dokument o koheziji, podarjata, da je za konkurenčnost najbolj škodljivo to, da institucije med seboj ne delujejo, sodelujejo dovolj dobro. To ovira tudi rast in naložbe. Izboljšati moramo tudi kakovost upravljanja, izboljšanje izvajanja strukturnih reform, okrepiti bi morali tudi upravne zmogljivosti. Lahko se zgolj strinjam z vsemi tistimi ukrepi, ki naj bi izboljšali delovanje javnih uprav, njihovo zmožnost za črpanje sredstev in njihove zmogljivosti za nudenje pomoči državljanom. Te reforme so namenjene temu, da se izboljšajo tudi ukrepi v boju proti davčnim goljufijam. Ne smemo pa nalagati novega pogojevanja. Budite pozorni na to, ker s tem bi zgolj škodili upravičencem do sredstev. Strukturne reforme, ki so jih izvedli v številnih državah, v delovnih v sektorju dela in izobraževanja niso škodljive zgolj za socialno kohezijo, temveč gredo v nasprotno smer, kot je tista, ki bi nas privedla do cilja, to pa je zmanjševanje socialnih kohezijskih razlik. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi. Oprostite, vendarle se je nekdo javil, gospod Novakov. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti gospodu Žuloju za nekovo madljivo delo in predanost temu poročilu. Prepričan sem, da da bo tudi rezultat dober. Osebno ne bi rekel, da, gre, da je poročilo zgolj pozitivno ali zgolj negativno. Ehm, ponekod je poročilo kritično, druge ponuja konkretne predloge. Morda bi si sam želel več takšnih konkretnih predlogov ampak pripričan sem, da bodo ti prišli ob kasnejšem trenutku. Ko gre za prihodnost kohezijske politike, bo treba spremeniti veliko stvari in to poročilo bi lahko nekako izkoristili, lahko nam služi kot lekcija za prihodnost. Morda se moramo bolj posvetiti. Um, nižjim ravnem, morda bi lahko uporabili drugačne kriterije za uh, upravičence. Morda bi lahko razmislili še o kakšnih drugih kazalnikih in tako naprej. Ampak, ko razmišljamo o konkretnih uh, primerjih, moramo biti jasni. Mislim, da to poročilo ne ponuja čisto jasne slike. Uh, recimo država, ki jo jaz dobro poznam. Eh, podan je bil eh, očitek, da ne zbiramo davkov. No, naša rast se je podvojila, odkar smo v Evropski uniji in postali smo bolj učinkoviti, tudi ko gre za zbiranje davkov. Ob obiskih delegacij v Bolgariji ste lahko ugotovili, da dobro črpamo kohezijska sredstva in da imajo naši projekti dobre rezultate. In prav tako spoštujemo specifična priporočila za našo državo. Nikoli nismo prekoračili um, 3-odstotnega proračunskega primankljaja. Torej, nikoli nismo prekoračili tega proračunskega primankljaja, pravil o proračunskem primankljaju, eh, medtem ko so nekatere druge države to storile. Se pravi, poročilo je lahko izhodišče, ampak treba si je ogledati tudi širšo sliko. You, Hvala, gospod Howard. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V času obstanka Evropske unije je bila kohezijska politika ena izmed eh, naših največjih uspehov in to ne bi smeli zanemariti, ne glede na trenutne težave. No, vendar pa to povzroča določena pričakovanja delovanju te politike v prihodnosti. Pozdravljam poročilo, pozdravljam pripombe eh, predstavnika komisije in komisarja Oettingerja. Komisar Oettinger je izpostavil neko točko, ki bo zelo pomembna v prihodnosti in sicer, kako bodo bogate regije Evropske unije sodelovale pri kohezijski politiki, kako bodo prispevale. Gre za dve ravni. Eh, in sicer, bogate, v bogatih regijah je težko biti reven in eh, v vsaki bogati regiji obstajajo tudi Eh, posamezni žepi revščine in socialnih razlik. Zato se bomo morali sredotočiti tudi na ta specifična območja, zato da bo bogate regije ostale angažirane. Prav tako pa lahko bogate regije um, prispevajo na višji ravni, lahko postavijo nekakšna kohezijska, uh, kohezijske mreže, zato da pomagajo manj razvitim regijam, zato da lahko recimo manj razvite regije uh, trgujejo z uh, bogatejšimi regijami. Zato potrebujemo pametnejši pristop k infrastrukturni politiki, ki jo katere glavni nosilec je ravno kohezijska politika. Eh, treba je razviti digitalno infrastrukturo, fizično infrastrukturo. Ehm, na to se bomo morali sredotočiti tudi v prihodnosti. Tretjič. Okrepiti moramo našo absorpcijsko moč, eh, predvsem, ko gre recimo za zaposlovanje. Eh, vse skupaj mora postati bolj možno, manj birokratično, istočasno pa moramo ohraniti varovalke. To bo bistvenega pomena za recimo soočanje z brezposelnostjo. In pa še eh, komisar je omenil, da so se v petek oziroma v soboto do 4 zjutraj pogovarjali in uspeli doseči kompromis o proračunu. No, tukaj bo prihodnost prav gotovo težka, potrebovali bomo pametnejše financiranje. No, morda sem tukaj nekoliko negativen, ampak ne smemo podcenjevati naslednjega. Če bomo iskali samo še več eh, virov, virov več eh, obdavčevanja in da bomo s tem rešili kohezijsko politiko, to je iluzija. Potrebovali bomo boljšo uporabo finančnih inštrumentov. Ehm, ne pa samo pomoč. Ehm, zato moramo začeti o tem ehm, resno razmišljati. No, pripričan pa sem, da ima eno izmed najuspešnejših področji Evropske unije še naprej svetlo prihodnost. Hvala, gospod Van Nistelrooy. As we debated with, uh, me, uh, with the Commissioner uh, for, for Budget. Ja, eh, prej smo imeli razpravo s komisarjem za proračun. Sedaj bi se morali osredotočiti. V poročilu tudi vidimo, da je bilo eh, uresničenih nekaj naših zahtev, recimo regionalno, čezmejno sodelovanje. Tudi kolegi so to omenili. Veliko je pozitivnega, ampak morda bi morali razmisliti o tem, da bi sedmo kohezijsko poročilo lahko bilo naslednji korak do um, uredbe. Imamo že temelje za poročilo Westfalen, lahko si ogledamo vsebino sedmega kohezijskega poročila in razmislimo o tem, kje smo lahko še bolj natančni. Grožnja tega poročila je, da bomo dobili 1200 eh, predlogov sprememb in da se bo vse skupaj začelo, kot se je začelo v tem obdobju. No, jaz sem bil v prejšnjem obdobju poročevalec, razmišljali smo o partnerskih sporazumih med državami članicami, komisijo, potem smo imeli uh, temelj, potem poenostavitev. Eh, največja napaka pa je, da vse podvajamo ali potrojimo. Morda bi se lahko o tem pogovorili na sestanku koordinatorjev. Ne smemo kar eh, biti razpršeni na vse strani, ampak eh, moramo resno vzeti to, kar je danes zjutraj povedal komisar Oettinger to je naša priložnost. Tega se moramo lotiti še preden bo prišel večletni finančni okvir. To poročilo se zelo dobro sklada za našo časovnico, eh, za to, da bi dobili kar največ iz obdobja 2014-2020 no, seveda, razprave so potrebne, ampak na koncu bomo potrebovali neko konkretno besedilo, ki eh, bo spremljivo tudi za komisijo kot predlagatelja zakonodaje. Eh, ne gre za to, da se sedaj zapletamo v razprave, ampak moramo nekako okrepiti kohezijsko politiko in se skupaj vključiti v širše politične razprave, na plenarnem zasedanju. Osredotočiti se moramo, morda določene stvari posodobiti, morda gre prej za zastavljanje okvirov glede tega, kakšno poročilo želimo. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi. Gospod Monfor in Demichelis, ali želite morda besedo, če želite odzvati napovedano? Hvala. Samo dva kratka komentarja. Najprej v zvezi z eh, razpravo o strukturnih reformah oziroma reformah na splošno. Občutek imam, da je minil tisti čas, ko je kohezijska politika obstala, obstajala v nekakšni uh, paralelni uh, univerz, uh, eh, v nekakšnem paralelnem univerzumu in uh, se ni povezovala z drugimi politikami. politikami. Uh, no, tukaj se moramo vprašati, o kakšnih reformah govorimo. Govorimo o reformah upravljanja, govorimo o reformah uh, ex ante pogojevanja, s katerimi želimo zagotoviti, da bodo investicije uh, učinkovite, ali govorimo o splošnih reformah, ki niso neposredno povezane z delovanjem kohezijske politike. Najprej moramo imeti razpravo o tem, zato da ne bomo to politiko spremenili v nekakšen finančni inštrument za tiste države članice, ki ne izvajajo eh, reform oziroma ne izpolnjujejo ciljev. To je razprava, ki jo potrebujemo. Druga točka. V razpravi o večjem finančnem okviru, o proračunskem okviru, obstaja čudno eh, protislovje med kohezijo in naložbami kohezija so naložbe, to ni ločeno od tega, kaj bi Unija morala narediti na področju prometa, socialne vključenosti, okolja, podnebja. Temu je namenjena kohezijska politika. No, razlika pa je v tem, da ima ta politika drugačen mehanizem upravljanja in da se razlikuje tudi geografija te politike od drugih instrumentov, ki so bolj centralno upravljani. Ampak gre za iste prednostne naloge Evropske unije. Zato se moramo rešiti tega vtisa, da je kohezijska politika nekaj, kar je ločeno od vseh drugih pomembnih razprav o tem, kaj bi moral doseči evropski proračun in kakšne morajo biti naše prednostne naloge. In pa še časovnica. Seveda je dobrodošlo vse, kar lahko naredite za to, da bi eh, pospešili vaše delo, kajti sedaj v naslednjih dveh, treh mesecih je pravi trenutek za to, da vplivate na razpravo, preden bo konec maja komisija predstavila svoj predlog. Hvala. Gospod Čulon, želite kaj dodati? Zelo nakratko, gospa predsednica. Najprej hvala lepa poročevalcem v senci in ostalim kolegom, ki so se oglasili v razpravi in že izrazili stališča, prednostne naloge, pa tudi predloge. Veselim se sodelovanja z njimi. Hvala lepa tudi gospodu Demikelisu za predstavitev. Še par besed o časovnici ta od nas terja, da ukrepamo hitro. Se pa strinjam z vami, da je to poročilo priložnost za to, da posredujemo jasna sporočila, da sprememo nove pobude, da na novo začrtamo pot, da tu in tam kaj popravimo, to je bolj nasplošno. Se bomo pa lotili te politike tudi nekoliko bolj podrobno, pri čemer bomo sodelovali skupaj. Pripravljen sem se pogovarjati z vami, z vsakim izmed vas skupaj sodelovati, zato da predstavimo nove zamisli. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa vsem. Odbor regij namerava to poročilo dokončati še preden bomo dobili predlog za večletni finančni okvir. Zato izmenjujemo stališča. Eh, to stališča bomo izmenjavali tudi februarja 2018, konec februarja bomo potem obravnavali predloge sprememb in potem bomo lahko o našem poročilu v odboru glasovali aprila. To pomeni, da po stališče odbora regi temeljilo na sklepih sedmega kohezijskega poročila. No in na končno obliko mm, našega poročila bomo imeli aprila naslednje leto. Takšna je naša sedanja časovnica in upam, da si bodo tudi poročevalci in uh, poročevalci v senci uh, prizadevali za to. Hvala lepa za to razpravo. Povedali smo, kakšna je časovnica, sedaj pa nadaljujemo za dnevnim redom. Naslednja točka na dnevnem redu je točka razno. Želi kdo kaj povedati pod točko razno? Ne. Potem naj vas spomnim, da bo naša naslednja seja v četrtek 7. decembra od 9. ure zjutraj. Tra, seja bo trajala cel dan. Sedaj pa končujemo z javnim delom naše seje. Vabim. Uh, tiste, ki bodo sodelovali na sestanku koordinatorjev, da ostanejo v dvorani in nadaljevali bomo s sestankom koordinatorjev. Hvala lepa. Javni del vseje je zaključen.